od gospoda Roberta Evansa in še 40 drugih podpisnikov pisni predlog eh, gled, eh, na to, ta osnutek resolucije. Skladno, eh, skladno z ustreznim členom pravilnika je to sedaj na dnevnem redu sedanje te seje glasovanja. In, Glasovanje pa bo jutri opovdne, skrajni rok pa je danes za vložitev predlogov sprememb danes popovdne ob štirih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot ste povedali, v ponedeljek zvečer je odbor AFED sprejel predlog o vse slabši humanitarni situaciji na Šrilanki v skladu z eh, členom poslovnika 91. Situacija na Šrilanki je resna, ampak eh, tisto, kar se dogaja v zvezi z humanitarno situacijo, je vse preko jasno. Uh, Eh, obstajajo številni različni pogledi in stališča v našem parlamentu in zato mislim, da najboljše postopanje je to, da imamo na eh, red, dnevnem redu pravo razpravo, ki, za katero ni časa eh, na tokratnem zasedanju, bo pa čas na naslednjem zasedanju, ki je že čez deset dni. Zato me veseli, da je gospod Dolo v imenu EPP podprl tak načrt in Zato prosim kolege, da podprejo razpravo s rezolucijo in eh, s polno udeležbo na naslednjem zasedanju, zato da bomo eh, obravnavali primer, eh, to zadevo in njeni resnostni primerno. Torej zelo na hitro, kdo je za, kdo je za to rešitev? Prosim, če se izjasnite, kdo je za, kdo je za odložitev. nič ne vidim, tako da bomo morali to ugotoviti elektronsko. Izvolite, glasujemo. Bon, alors, visiblement, on veut, s'il vous plaît, visiblement, on veut aller trop vite. Očitno želimo to narediti prehitro. Eh, dala bom besedo gospodu Konu Benditu, ki je zaprosil za besedo. Imate besedo. Gospa predsedujoča, samo zato, ko nekdo nekaj predlaga, je vedno nekdo drug, ki mora nekaj povedati proti pred glasovanjem. Želim samo povedati, da so razmere v Sri Lanki zelo dramatično. 150 tisoč ljudi je zaprtih, ne morejo ven in eh, to je ponovitev eh, Burme in zato imamo danes na dnevnem redu Sri Lanko. Zato, da pokažemo svojo odločenost, svojo solidarnost, tistimi, ki so zaprti. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Kone Bendit. Stvari so jasne. Torej, veste za predlog, da se odloži glasovanje ali pa da ostanemo pri glasovanju. Kdo je za to, da se to odloži? Kdo je proti? Torej, proti. Gremo na glasovanje in uh, sicer po eh, enostavljenem uh, postopku uh, bomo glasovali o poročilu gospe Geringer de Ödenberg. Glasujemo, ste vsi glasovali.